Andiamo. Good afternoon. Lep pozdrav, spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi. Spoštovani kolegi, spoštovani člani, prosim, če se posedete. Začeli bomo. Thank you. Thank you all. Torej imamo. 18. Welcome everybody to this. Torej, dobrodošli vsem na današnjem skupnem zasedanju odbora Juri, odbora AFKO in odbora LIBE. Vsi dobro vemo, da prvič uporabljamo člen 51 poslovnika. omenjeni člen 51 poslovnika Evropskega parlamenta namreč določa, da lahko skupno obravnavamo najpomembnejša vprašanja. In temu je tako danes. Danes obravnavamo osnutek resolucije Evropskega parlamenta o prihodnem večletnem programu, ki ga bolje poznamo pod imenom Štokholmski program. Gre za program z področja območja svobode, varnosti in pravice. Kot veste, se je vse začelo s poročilom Evropske komisije z dne 10. decembra. Oziroma 10. decembra bo Evropski svet sprejel smernice za razvoj območja svobode, varnosti in pravice za naslednjih pet let. Ta program bo torej nadomestil prejšnji program iz Tampereja za obdobje 1999 do 2004 in Haški program za obdobje 2004 do 2009, ki ga bomo zdaj sklenili. Omenjeni štokholmski program pa je v pristojnosti treh odborov našega parlamenta. In eh, to je še posebej pomembno zdaj, ko se vedno bolj bližamo realnosti sprejetja Lizbonske pogodbe. Trije poslanci Evropskega parlamenta smo skupaj pripravili osnutek tega predloga resolucije in kot veste, so ob tej priložnosti povabljeni k sodelovanju tudi nacionalni parlamenti in tudi Lizbonska pogodba sama poglablja sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. V imenu treh odborov skupno predstavljamo to resolucijo, gospod Kazini kot eh, soporočevalec odbora AFKO, gospod Belinger kot soporočevalec odbora Juri in sam kot soporočevalec odbora Libe. Ampak najprej moramo danes sprejeti dnevni red. Rok za oddajo amadmajev je 22. oktober. Na koncu pa bomo sprejeli tudi osnutka dveh ustnih vprašanj za svet in komisijo, in sicer z namenom, da bi nekoliko bolj razjasnili določene še odprte vidike v zvezi z prehodnim obdobjem med pogodbo iz Nico in Lizbonsko pogodbo, se pravi vprašanje prehoda iz tretjega v prvi steber vseh področji povezanih s območjem svobode, varnosti in pravice. Če nihče nima nič proti dnevnemu redu, kot eh, sem ga obrazložil, predlagam, da kar takoj preidemo na predstavitev tega skupnega poročila. Sam bom predstavil glavne lastnosti tega poročila. Kot vsi veste, Lizbonska pogodba ki bo kaj kmalo stopila v veljavo. To nas eh, velika večina že dolgo časa pričakuje. Torej, ta Lizbonska pogodba spremenja cilje in načine dela na področju svobode, varnosti in pravice. Po uspešnem irskem referendumu je perspektiva vstopa uveljavo Lizbonske pogodbe bolj verjetna kot kdajkoli prej. In to bo v prvi vrsti pomenilo krepitev sodelovanja v šengenskem območju kot eh, osrednjega področja v okviru svobode, varnosti in pravice. Schengen pomeni svoboda, varnost in pravice pravica znotraj notranjih meja Evropske unije. Vendar pa sem spadajo tudi področje, kot so azil, zaščita beguncov, priseljenska politika in obvladovanje migracijskih tokov na znanih mejah Evropske unije. Druga zadeva, ki jo podarja to poročilo, ki ga danes popovdne tukaj predstavljamo, pa je povezana s temeljnimi pravicami. To je najpomembnejši vidik Evropske unije kot celote. In zato v tem poročilu obravnavamo temeljne pravice in svoboščine, zaščito teh pravice in svoboščine, vključno z eh, zaščito zasebnosti, osebnega dostojanstva in pa tudi boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Tretja zadeva, ki bi jo rad tukaj povdaril, je pomen sodelovanja Evropskega parlamenta z drugimi evropskimi institucijami pri nadaljem in popolnem razvoju na področju svobode, varnosti in pravice v prihodnih letih. Če smem, bi torej rad povdaril, da mi, poslanci v Evropskem parlamentu, moramo svoje delo na tem področju imati zdaj resneje kot kdajkoli prej. In uh, moramo imeti vero v nove nova pooblastila Evropskega parlamenta kot eh, so zakonodajalca v Evropski uniji na vseh teh področjih. To pomeni, da si moramo prislužiti spoštovanje s tem, da svojo argumentacijo predstavimo na verodostojen način pred Evropsko javnostjo in da pri tem tudi okrepimo svoje sodelovanje z Evropsko unijo nacionalnimi parlamenti, kajti to je ena ključnih prednosti Lizbonske ideje. Torej, stalno ustaljeno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na neki, v neki demokratični, večplastni strukturi vladanja pri načrtovanju, sprejemanju in izvajanju pravnih aktov na tem področju, se pravi varovanje temeljnih pravic, boj proti kriminalu in pri razvoju šengenskega območja kot območja svobodnega gibanja vseh državljanov. No, še zadnja točka je povezana z bolj učinkovitim delom in sicer z vključevanjem civilne družbe, eh, pravnih poklicov. Tukaj še posebej pomembno, da so tožilci, sodniki, odvetniki, pravobranilci, vsi, ki pač prakticirajo pravo, kar se da usposobljeni na tem področju. Kaj ti to okrepljeno območje svobode, varnosti in pravice postaja vedno bolj zahtevno za pravnike širom Evropske unije. Prav tako bi povdaril pomen kakovostnega ocenjevanja implementacije politik EU, kaj pomeni, da je potrebno razviti objektivni sistem ocenjevanja kakovosti implementacije ukrepov in politik na območju svobode, varnosti in pravice, kakor tudi kakovost, učinkovitost in pravičnost pravosodja in uh, pravice na splošno širom Evrope. Razvijamo torej neko novo dinamiko in to pomeni, da imamo tukaj v Evropskem parlamentu priložnost za razpravo, ki se bo osredotočila na implementacijo teh politik vključno z celotnim območjem svobode, varnosti in pravice. Razprava, ki se bo sredotočila predvsem na zaščito temeljnih pravic v Evropski uniji. In kot je razvidno v dokumentu, torej v osnutku tega, te resolucije, je bistvo prispevka odbora Libe k temu predlogu resolucije. Ravno časovnica, ki vključuje tudi roke za vložitev predlogov sprememb, torej 22. oktober. In eh, glasovali bomo potem 12. novembra na naslednji skupni seji treh odborov. Potem bomo imeli še eno zasedanje, kamor bomo uradno povabili tudi predstavnike nacionalnih parlamentov in sicer 16. in 17. novembra. No in na zadnje bomo potem glasovali v plenumu Evropskega parlamenta 23. novembra letos v Strasburu. To je torej časovnica, ki zadeva to resolucijo. Zdaj pa predajam besedo gospodu Kazinju in potem tudi gospodu Berlingerju. Potem pa bomo po prispevkih komisije in sveta odprli tudi razpravo, ki ne sme trajati dlje kot eh, predvideno. Hvala lepa. Gracije. Hvala lepa. Ta postopek, ki je pospešen, je nekoliko izreden. Izreden pa je tudi pomen stokholmskega programa, ki naj bi bil obravnavan na svetu 10. decembra. In to je tudi razlog, zaradi katerega, tako kot je povedal predsednik Aguilar, iz tega razloga se tudi mi danes tu srečujemo. Odbor, ki mu predsedujem, odbor za ustavne zadeve, se ukvarja predvsem z institucionalnimi vidiki stokholmskega programa. Do sedaj smo ravnali tako, da je vsak odbor pripravil nek osnutek besedila, odbor za svoboščine, za ustavne zadeve in za pravne zadeve. In na to so se skoordinirali poročevalci, na to smo pripravili enotno besedilo. To enotno besedilo se je na drugem sestanku zdelo predolgo, več kot 20 strani je bilo dolgo, zato je obveljalo, da je besedilo preveč zapleteno, predolgo, da bi ga lahko svet prebral zlahka in zato smo prišli do različice, sedanje različice, ki kljub temu, da ni ravno kratka, je pa kljub vsemu dovolj jedrnata. Glede tistega dela, kjer je odbor za ustavne zadeve imel največji vpliv, želim povedati naslednje. Prvič, zadovoljni smo, glede zakonodajnih pooblastil parlamenta, pri čemer imamo eno posebno prošnjo za svet in sicer, kar zadeva postopke, ki so že v teku, ki so že bili v teku in je zato potekalo posvetovanje, sedaj pa z Lizbonsko pogodbo. prehajamo na drugačen sistem in sicer običajno zakonodajo, se pravi so odločanje, ta postopek naj bi se začel znova s sklepom parlamenta. Naslednji zelo pomemben vidik, ki ga je omenil tudi kolega Aguilar, se nanaša na sodelovanje oziroma vlogo nacionalnih parlamentov pri delovanju Evropskega parlamenta. Ta vloga seveda ne more nadomestiti delovanja parlamenta, pač pa je to samo orodje za bolj poglobljeno obravnavo problemov in za bolj neposredno vključitev državljanov, kajti nacionalni državljan, eh, parlamenti predstavljajo državljane in zato njihova možnost sodelovanja v zakonodajnem postopku in postopku odločanja predstavlja zelo pomemben vidik. Še zlasti je to pomembno za izvajanje načela subsidijarnosti. Pri zadevah, ki so skupne Evropske unije in državam, je to zelo pomembno, zato je tukaj treba zadeve razmejiti, nadzor, sodelovanje in tako dalje. Udeležbo nacionalnih parlamentov moramo obravnavati naklonjeno pri čemer pa seveda moramo računati na to, da bo sodelovanje tako dobro, da s tem ne bomo obremenjevali zakonodajnega postopka. Naslednja pomembna institucionalna stvar je vključitev listine o temeljnih pravicah v Lizbonsko pogodbo. O tem je že bilo govora. Spomnim se, decembra 2007 recimo je bilo govora o tem. Listina o temeljnih pravicah postaja del Lizbonske pogodbe in torej zavezujoča za vse države članice. V Lizbonski pogodbi pa piše tudi, da naj bi Evropska unija pristopila k konvenciji za zaščito človekovih pravic. Vse države članice so to konvencijo že ratificirale, zdaj ne bi to naredila še Evropska unija. S tem se krepi pravno varstvo temeljnih pravic, kajti Strasburško sodišče ne bo več edino, pač pa bo tu še Luksemburško sodišče. Morda bo tu treba nekoliko razmejiti pristojnosti. Zato dokument pravi, da bi morali o tem še nekoliko razmisliti, zato da ne bi prišlo kasneje do zmede. in glede odbora za ustavne zadeve še nekaj. Še dve, tri stvari bi rad povdaril. In sicer prošnja po sodelovanju Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri delu Eurojusta in Europola zato, da bi obstajal demokratični nadzor in da bi lahko še okropili ti dve instituciji. In potem še poziv, da bi razmislili o enotnem volivnem zakonu. No, in mislim, da sem s tem povedal pravzaprav vse. Morda še nekaj, še eno pomembno vprašanje, ki bi morda utegnilo soditi v spet specifične interese odbora, ki mu predsedujem. Gre za vprašanje priseljevanja. Vsi poznamo to tematiko in tu, vsaj po našem mnenju, potrebujemo pristop, ki ne bo samo stvar, če tudi intenzivnega sodelovanja med državami, solidarnosti med državami in glede na to, da sem italijan, dobro vem, kako pomembna je ta solidarnost med državami, vendar pa menim, da potrebujemo nov pristop med institucijami meje med posameznimi državami so meje Evrope. Kdor stopi na Sicilijo, v Grčijo, vstopa v Evropo. In načelo prostega pretoka pomeni, da ima tudi zelo konkreten učinek. Kdor vstopi, lahko gre kamor hoče. Zato bi morali o tem problemu razmišljati kot o evropskem problemu. In tu je treba doseči ta mentalni preskok preden bomo dosegli disciplino na področju tako zakonitega kot nezakonitega preseljevanja. Poskrbeti bomo morali, da bomo tiste osebe, ki bežijo pred smrtjo, nasiljem, da bomo te osebe sprejeli velikodušno, se pa borili proti nezakonitemu preseljevanju. Toliko. Hvala lepa. De Berlinguer. Hvala, gospod Kazini. Gospod Berlinguer. Ringrazio. Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad poudaril, kako pomembno je, da smo se sestali v tej sestavi, da poudarimo, kako pomembna je ta pobuda. Namreč stokholmski program je po mojem mnenju zelo pomemben vidik ciljev teh, da zgradimo novo Evropo. Želim se zahvaliti tudi sekretarjatom vseh treh odborov, ki so v teh urah, ne dnevih, ampak urah, opravili izvrstno delo za to, da nam je tako na kratek rok uspelo pripraviti dokument, ki ga boste lahko sami presudili. Cilj, ki smo si ga zastavili, je ta, da bi poiskali ravnovesje v obliki resolucije parlamenta in sicer med potrebo, da se pogovarjamo z državljani ne samo s hladnim pravniškim jezikom, ampak da nakažemo tudi nek idealni cilj. To pa je ta, da oblikujemo območje svobode, varnosti in pravice v Evropi. In na tem območju mora biti težišče na državljanih. Po drugi strani pa je treba poiskati tudi ravnovesje med tem idealnim vidikom in obstojem cele vrste konkretnih predlogov in ukrepov, ki bodo zadovoljili potrebe, ki jih imajo državljani v svojem vsakodnevnem življenju in to na zelo konkreten način. Namreč ideale je treba hraniti s konkretnimi ukrepi. Nadalje, iskali smo ravnovesje med naravno in legitimno potrebo po varnosti. Državljani upravičeno imajo to potrebo in javni organi morajo to zagotavljati. Po drugi strani pa se moramo izogniti temu, da ne bi postavili pod vprašaj pravic, ki so jih posamezni državljani pridobili v dolgih letih. Tukaj gre predvsem za um, osnovne svoboščine. Kot sem rekel, med temi pravicami je vsekakor treba poudariti pravico do mobilnosti v Evropi. Pod točko A vidimo, da šengensko sodelovanje velja za jedro tega območja. V tem tako suhoparnem jeziku pravzaprav piše, kaj je podlaga mobilnosti. Vendar pa piše tudi, da je treba vzpostaviti vse druge osnove za to, da bodo mobilnosti tudi lahko prišlo. Ampak na to se vrnem še kasneje. Še nekaj je močno poudarjeno v tem predlogu resolucije. In sicer stokholmski program ni zgolj nadaljevanje haškega programa. Zelo energično je zapisano, da smo v haškem programu imeli pozitivno pospešitev skupnega dela pri pregonu kaznjivih dejanj, gre torej za kaznovalno politiko in preiskave, vendar pa se zdi, da smo izgubili nekaj iz dokumenta iz Tampereja. In zdi se, da naj bi sedaj celotno območje vsebovalo tudi civilne zadeve. Torej, tu gre za odnose med državljani ter med državljani in predstavniki oblasti. Le na ta način bi lahko resnično zadostili zahtevam državljanov. Preden gremo v podrobnosti, pa morda še ena splošna stvar. Haški program je imel eno značilnost, namreč tam je pisalo veliko pomembnih stvari, ki pa se v praksi niso dogodile. In žal, pri naših predpisih na evropski ravni, pa tudi v posameznih državah, določbam ne sledijo dejstva oziroma dejanja in to načenja našo demokratično kredibilnost. Državljani hočejo videti dejanja. In če hočemo zagotoviti to, ne zadošča, da samo sprejemamo norme, pač pa, da je te norme tudi uresničujemo. Potrebujemo pa tudi oceno, spremljanje, vse to, kar je tukaj večkrat omenjeno. Kot nek okvir za ocenjevanje politik, govora pa je tudi naj bi se periodično ocenjevali rezultati. Torej, to, kar pravimo, je potrebno tudi preveriti. In v primeru, da ni bilo delovanje uspešno, je treba smer popraviti. Sedaj pa zelo na kratko, bolj o vsebinskih zadevah, zadevah, ki so bolj relevantne tudi na področju civilnega prava. Prvo stvar najdemo tudi v konvenciji o človekovih pravicah. In sicer gre za to, da je treba spodbujati večji dostop do pravosodja, še zlasti do civilnega pravosodja. To pomeni z drugimi besedami poenostavitev. Državljani se izgubljajo v vseh pasteh predpisov in postopkov in celotnega sodnega aparata. Zato potrebujemo bolj obvladljive postopke. In to velja za vse plati življenja, pa naj gre za mm, službeno plat, naj gre za družino, naj gre za socialno življenje in tako dalje. Gre za vprašanje razveze, gre za vprašanje razdelitve premoženja, gre za vprašanje otrok, kajti vse to so stvari, ki predstavljajo podlago Združene Evrope. Danes bi lahko na stotine in tisoče ljudi pričalo o tem, da meje danes še vedno preprečujejo popolno mobilnost. Tudi potrošniška politika je zelo pomembna in tudi tu moramo uveljavljati temeljne pravice. Gre torej za gospodarska, ekonomska vprašanja. gre tudi za odnos z kreditodajalci, torej z bankami, tudi tu je treba poseči, potem vprašanje prava družb. Tu je že sodišče s prstom pokazalo na nekatere vrzeli in tu bi se mi morali odzvati. Potem so tu še vidiki, ki se tičejo bolj neposredno civilnopravnih vprašanj. Gre za to, da je treba iz Rima 2 odpraviti vse vrzeli, ki dan danes še obstajajo. Kot vidite, govorimo o zelo konkretnih zadevah, kajti pravosodje je pravzaprav seštevek vseh teh stvari, o katerih sem govoril. Potem evropski civilni postopek, kar pomeni harmonizacijo oziroma kompatibilnost pravil o dostopanju do pravosodnega sistema. In kot sem že dejal, tudi poenostavitev instrumentov. Potem pogodbeno pravo. Imamo tudi idejo, da bi imeli nek skupen referenčni okvir na tem področju. Družbe danes potrebujemo ne, da jih zakonodaja eh, ki je različna vsaki državi, zaustavlja pri njihovem delu, ampak da bi zakonodaja pospeševala njihovo delo. Zato potrebujemo evropsko pogodbeno pravo. Govora je tudi o možnostih kodifikacije, možnosti je tudi o izbiri med skupnostnimi oziroma nacionalnimi predpisi, ampak to mora biti nekaj postopnega, progresivnega in Vsekakor noben predpis ne sme ovirati predpisov, ki bi utegnili biti sprejeti v prihodnje. Nadalje, ne potrebujemo monolitske evropske zakonodaje. Kaj to pomeni? Potrebujemo neko mentaliteto, neko kulturo. Mi imamo vrsto sodnikov, odvetnikov pravnikov, ki morda niti ne poznajo vrste vprašanj, ki se obravnavajo in rešujejo na evropski ravni. In potem imamo sodnike in odvetnike, ki poznajo samo lastno domovino in sploh ne vedo, kaj se dogaja v drugih članicah Evropske unije. In to nepoznavanje, poleg odsotnosti neke pravniške kulture, recimo, če si pogledamo mnoge pravne fakultete, poučujejo evropsko pravo v tako omejenem obsegu, da to pravzaprav ničemor ne koristi in ne obravnavajo, kakšen je odnos med nacionalnim in evropskim pravom. Zato je treba spremeniti kulturo. Pravniki morajo postati evropski državljani. Tudi takrat, če delujejo samo znotraj lastne države. Kljub temu je treba aktivno spodbujati mm, to kulturno razgledanost. To se sicer že dogaja, vendar pa napreduje prepočasi komisija in svet, morata po našem mnenju poseči z zelo določenimi ukrepi, zato da bi ravnali v duhu Erasma, ki je povedal, v kakšnem duhu naj se to razvija. To se je začelo na drugih področjih, zdaj se mora razširiti še na pravo. Poznavanje pravnih sistemov. Predstavlja podlago za zaupanje v pravne sisteme drugih držav. In če bo obstajalo zaupanje, potem lahko pride tudi do medsebojnega priznavanja sodnih odločb. Kajti, če zaupanja ni, lahko nekaj predpišemo, v resnici pa se to ne bo dogajalo. Zato je treba to zaupanje spodbujati tudi na ta način. Zato menim, da lahko predstavimo stokholmski program o območju svobode, varnosti in pravice za državljane, ki bo predstavljal pomemben cilj za Evropo, ki pa bo ob enem tudi tak, da ga bodo državljani lahko občutili na podlagi koristi, ki jih bodo imeli v praksi. Hvala lepa. Grazie, signore Berlinguer. Now we're going to have Hvala, gospod Berlinguer. Zdaj pa krajša odziva komisije in sveta, potem pa začenjamo z razpravo. Vsaj 15 ali celo več poslancev je že zaprosilo za besedo, tako da glede na to, da se moramo držati predvidenega časa, vas rotim, da niste daljši od treh minut. V imenu sveta pa gospod Nilsson, izvolite. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, v treh minutah se mi bo uspelo zgolj zahvaliti vsem trem odborom in uh, povedati, uh, kako veliko čast mi je, da sem lahko tukaj ob tem posebnem dogodku na koncu dolgega postopka, ki upam, da se bo zdaj končal z vse bolj intenzivnim sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Kot celoto, če samo spomnim, oba naša pristojna ministra sta bila na zasedanju Kosak v Štokholmu pred nekaj dnevi skupaj z vami. Imeli bomo tudi skupno parlamentarno zasedanje, pristojni minister se bo ponovno odeležil sestanka tu v mesecu novembru in tako naprej. Torej, približujemo se koncu tega dolgega postopka in vse čas smo trdili, da si želimo kar se da ambiciozen štokholmski program, program, ki bo usmerjen v prihodnost, ki bo uravnotežen in mislim, da je gospod Berlinger zelo dobro tudi nakazal, kaj menimo s takšnim ravnovesjem. Po našem mnenju namreč je potrebno nekoliko bolje zagotoviti ravnotežje v razpravi o varnosti in se tudi nekoliko bolj konkretno in intenzivno ukvarjati z vprašanji svobode in pravice, upoštevajoč seveda, da se še vedno soočamo z resnim grožnjam varnosti v Evropi. Kot rečeno v odboru Libe zadnjič, do tja še nismo prispeli, ampak upamo, da ko bo štokholmski program sprejet strani šefov vlad in držav 10. decembra, eh, da bomo da takrat torej dosegli večjo gotovost s tem v zvezi. Ne bi šel zdaj v samo vsebino danes, kajti program še ni spisan. Zaključili smo še lepo svetovanja in nameravamo tudi nadaljevati s temi posvetovanji, še posebej z Evropskim parlamentom in zato sem tudi tukaj. Lahko pa povem, da po sili razmer in pa tudi po prepričanju bomo vsekakor dali podarek na temeljne pravice, na pristop Evropske unije k Evropske konvencije o človekovih pravicah. Podarek bomo dali tudi na pravice posameznika, eh, tudi na ocenjevanje, na evalvacijo. Ne maramo toliko besede spremljanje, monitoring. Menimo, da gre bolj za evalvacijo, za eh, izmenjavo medsebojnih izkušenj, za učenje drug od drugega. Prav tako želimo povdarek dati na transparentnost in odprtost. Kot veste, je švedsko predsedstvo zelo zavezano transparentnosti in odprtosti tako v zakonodajnem procesu, kot tudi sicer. E, toliko za enkrat z moje strani, gospod eh, predsedojoči. Naj povem, da mi je veliko čas, da sem lahko danes tukaj in zelo, zelo natančno in budno bom spremljal vse prispevke. Hvala lepa, gospod Nilsson, v imenu komisije, gospod Debrauer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hans je povedal več stvari, ki so enotne svetu in komisiji, poudarjamo pomen, ki ga pripisujemo mnenju Evropskega parlamenta in pa tudi prispevku parlamenta k pripravi tega programa. S podpredsednikom so se že srečali, omenil je ključna pričakovanja komisije, kar zadeva njeno sporočilo z 10. junija letos. In uh, mislim, da v veliki meri duh tega sporočila najdemo tudi v osnutku resolucije, ki bo osnova za vaše delo od eh, zdaj naprej. Naš razmislek seveda temeli na oceni izvajanja haškega programa, ampak eh, ne le to, temeli tudi na viziji konkretnih izzivov, s katerimi se bo Evropska unija soočala v prihodnih petih letih, pa naj gre za vprašanje državljanstva, za vprašanje reševanja in obladovanja eh, eh, izzivov na področju varnosti, širitev območja eh, pravice in pa prilagoditev novim realnostim, kar zadeva migracijske tokove. Seveda v tej fazi še ne vemo, kdaj bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, jasno pa je, da komisija želi čim prej, da bi ta program stopil v veljavo kajti jasno je, da bo tudi Lizbonska pogodba mm, predstavljala pomemben nov zagon na tem področju. Amsterdamska pogodba, ki je nasledila Maastrichtsko pogodbo, je podobno prispevala k politikam, ki so mm, takrat postale politike skupnosti. Lizbonska pogodba nam bo podobno omogočila, da bomo imeli jasnejše bolj demokratične strukture odločena, boljše, dem, boljši demokratični nadzor, tudi okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in Evropskega sodišča in to lahko le prispeva k nadaljemu razvoju naših eh, skupnih interesov, naše skupne agende. Eh, ne bi se zdaj loteval vsebine, ampak naj povem, da mm, je za nas pomembno, da je državljan v osrču in tudi, tudi v vsebini našega sporočila razvidno. Prav tako je potrebno upoštevati izzive, s katerimi se bo Evropska unija soočila, prav tako pa smo zelo občutljivi, kar zadeva metode dela. O tem je Hans eh, že govoril in eh, posvetovanja so tukaj ključnega pomena. Kakovost zakonodaje je v srčju naše pozornosti, kako tudi praktični vidiki operativnega delovanja in sodelovanja. Sicer pa eh, vas lahko samo napotim na naše sporočilo in povem, da je prvo branje, prva obravnava tega predloga, ki bo osnov za naše nadaljne delo. Eh, pokazala, da se zdi, da sta parlament in komisija enotnega mnenja glede številnih vprašanj. Hvala lepa, gospod Debrauer. Zdaj eh, odpiram razpravo, mm, predajam besedo poslancem, ampak prosim, da se res držite predvidnega časa. Zdaj formalno zapiram seznam govornikov. Še dva dodatna sta se prijavila k besedi, odkar sem na zadnje o tem govoril. Besedo pa ima gospod Busotil. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa še posebej za to, da ste nas vse zbrali skupaj v ta četrtek popovdne, tudi s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Veliko veselje in čast nam je, da z njimi sodelujemo na tej eh, tako pomembni pobudi. V imenu EPP-a naj povem, gospod predsedujoči, da si EPP želi Evropo državljanov in želi si varnejšo Evropo. Takoj sem povdaril varnejšo Evropo, kajti že takoj na prvi pogled ugotavljam iz tega osnutka resolucije, da je povdarek na varnosti nekoliko razblinjen. To resolucijo smo dobili šele kako uro nazaj, tako da še nismo imeli dovolj časa, da bi jo natančno preučili, ampak vsekakor imamo občutek, da mora Evropa državljanov vsekakor biti tudi varnejša Evropa in zato je varnostna razsežnost še kako pomembna. EPP torej poudarja eh, pomen in podpiramo štokholmski program in želimo si realen, konkreten program, konkreten načrt, ki bo izvedljiv v naslednjih petih letih za vzpostavitev območja svobode, eh, varnosti in pravice. Ampak to območje svobode, varnosti in pravice mora biti osredotočeno na državljane. To je treba storiti ne le zaradi vzpostavitve tega območja samega, ampak da nekaj damo in prispevamo našim državljanom, da jim zagotovimo več svobode, več pravice in vsekakor tudi več varnosti. Da pa bi ta cilj dosegli, potrebujemo Lizbonsko pogodbo in eh, zato je irski rezultat referenduma vsekakor dobrodošel, vse kar se mene tiče. Še posebej na področju pravosode in notranjih zadev bo Lizbonska pogodba namenila več pooblastil temu parlamentu, prav tako našim kolegom v nacionalnih parlamentih. In seveda potrebujemo prispevek nacionalnih parlamentov in zato je še kako pomembno, da Lizbonska pogodba prvič zdaj konkretno opredeljuje vlogo nacionalnih parlamentov. Vendar, če želimo ta cilj doseči, moramo dati dvema načeloma konkretno vsebino. Prvo načelo je solidarnost, drugo je subsidiarnost. Kar zadeva solidarnost, gospod predsedujoči, na področjih, kot sta priseljevanje in azil, še vedno ostajamo daleč od doseganja konkretne solidarnosti. Tudi med samimi državami članicami, kaj šele med eh, članicami in tretjimi državami. In priti moramo do resnične solidarnosti, do konkretne solidarnosti ukrepov, ne pa solidarnosti v besedah. Prav tako pa potrebujemo subsidijarnost in subsidijarnost pomeni, da se moramo na evropski ravni angažirati, če imamo za to pristojnost. Ne smemo pa se angažirati, če to ni v evropski pristojnosti, temveč ostaja na nacionalni ravni, na ravni nacionalne pristojnosti. Če zaključim, izziv pred nami je vsekakor velik, ogromen, je pa tudi eh, zelo uznemirljiv in eh, pripričan sem, da bomo vsi zapopadli svojo vlogo v tem procesu in da bomo tudi vsi storili svoj eh, del naloge pri razvoju območja svobode, pravice in varnosti. Hvala lepa, gospod Morales, tri minute. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. V duhu splošnih izjav, ki jih je podal gospod Bustek, bi jih tudi jaz podal nekaj na bolj splošni ravni. Ta predlog, ki smo ga dobili pred nekaj urami, je dokument, ki ga poslanci že natančno prebirajo in ga že cenijo kot zelo uravnoteženo besedilo. In tako kot gospod Busotil, tudi jaz menim, da je to zelo pomemben trenutek. Gospod Lobes Aguilar, sami ste dejali, da je to zelo posebno zasedanje v okviru 51. člena poslovnika, ampak tudi v okviru Lizbonske pogodbe je to zelo pomembno. To, kar zdaj počnemo v nacionalnih parlamentih, eh, tudi pod Lizbono, je zelo, zelo pomembno. In eh, zato ta načrt postaja še kako pomemben in vsak odstavek mora biti kakovosten. Če podam en primer in ostanem pri eh, tematiki azila, priseljevanja in solidarnosti, če se pogledate eh, določbe, ki govorijo o priseljevanju, te so uravnotežene, lahko jih še nadalje uravnotežimo, ampak nekaj ključnih zadev bo treba spremeniti. Naprimer, govora je tukaj o izogibanju se novim mehanizmom in novim sistemom, če že imamo sisteme, naprimer eh, varovanje podatkov in podobno. Ampak potrebovali bomo nove inštrumente na področju priseljevanja, ker imamo eh, nova besedila glede postopkov in uh, glede same upravičnosti do azila. In rad bi torej povdaril, da bo to besedilo kljub temu, da je nasplošno dobro in uravnoteženo potrebovalo kar nekaj sprememb. Mislim, da je ta načrt dober in mislim, da smo dosegli resnično ravnovesje med eh, varnostjo, pravicami in svoboščinami posameznika. In uh, to bo vedno zelo težko dosegljivo ravnovesje, ampak zdaj bo treba temu ravnovesju po Lizboni nameniti še več pozornosti. Obravnavali bomo številne določbe torej, iz tega predloga in eh, v naši skupini SD bomo predlagali kar nekaj manjmajo. Menimo, da je besedilo kakovostno, ampak da se bo potrebno lotiti podrobnosti do oktobra. Eh, do naslednjega sestanka in da bo to besedilo, ki bo zdržalo naslednjih pet let in na katerega bomo lahko ponosni. Hvala lepa. Hvala. Gospod Duff. Spoštovani sopredsedujoči, hvala za organizacijo današnjega sestanka. Mislim, da je to kar zanimiv eksperiment v sodelovanju med tremi odbori, ki imajo vsak neko svojo kulturo in vsak svoje pristojnosti. Obenem pa tudi menim, da bo to prvi tovrstni eksperiment v skladu s poslovnikom, ki bo prispeval k sodelovanju med parlamentom, komisijo in svetom. Torej, kar zadeva določitev agende dela Evropske unije. Prav tako upam, da bo to razumljeno kot eh, priprava na zaslišanja pristojnih komisarjev za območje svobode, varnosti in pravice. In sicer v mesecu decembru ne bi to sledilo, če nam bo uspelo do takrat imenovati komisijo. Par zadev kar zadeva ustavne vidike tega predloga resolucije. Menim, da moramo tukaj povdariti pomen mehanizma varnostne zavore. Ne v smislu nekih zavor samih po sebi, ker ne, ne pozdravljamo ravno takšnih zaviralnih mehanizmov, kar zadeva to področje, ampak to bi lahko pomenilo, da bi neka, neko jedro držav lahko naredilo korak naprej k okrepljenemu sodelovanju. In pomembno je, da se sami pripravimo, da se komisija pripravi, da se svet pripravi na naslavljanje kompleksnosti vprašanja napredka tistih najhitrejših, najbolj naprednih, najbolj eh, federativno usmerjenih držav. Kot drugo, mislim, da moramo tudi nekoliko resne razmisliti o tako imenovanih opt-outih in o poenostavitvi tega sistema in to pravico ima Združeno kraljestvo in Republika Irska. To pravico do izuzetja iz tega sistema. In mislim, da je naša razprava o strategiji za področje notranje varnosti in boja proti terorizmu morala bolj povezati tudi razpravo o zunanji varnostni strategiji in to mislim, da je element, ki ga ni najti v sedanjem osnutku. Prav tako bi si želel, da nekoliko bolj poglobljeno razmislimo o pomenu širitve področja pooblastil Evropskega sodišča na tem področju, eh, kajti menim, da bomo postopno to pridobilo kar dramatičen vpliv na kakovost naših politik in tudi na odzivnost državljanov na te politike. In morda, morda bi bilo koristno, če bi izredno določili tudi naloge nacionalnih parlamentov na tem področju, kajte zaenkrat je zadeva nekoliko preveč eh, posplošena in eh, zamegljena. Kot poročevalec za volilno reformo v parlamentu bom predložil še nekaj določb oziroma predlog ene določbe, ki bi ponudila nekakšen vnaprejšnji upogled v reformo, ki si jo predstavljamo v odboru AFKO. In če odgovorim predsedstvu, mislim, da ne moremo biti ravnodušni do vprašanja preproste evalvacije napredka. kar zadeva torej širitev in krepitev območja svobode, varnosti in pravice resnično namreč menim, da je spremljanje, monitoring torej, ključnega pomena. Še posebej v okviru sistema, znotraj katerega očitno nekateri predsedniki vlad sebe razumejo kot eh, osebe primus suprapares, torej prvi nad enakimi. Hvala lepa, gospod Wallis, tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospodje poročevalci. Tukaj sem v imenu odbora za peticije, ki lahko oblikuje mnenje Želim povedati več stvari v imenu tega odbora. Sem pa tudi članica odbora Juri, tako da lahko prehajam malo z tega na ono področje. V imenu našega odbora smo podali delovni dokument in ta dokument v veliki meri temeli na dokazih peticij na področju svobode, varnosti in pravice v zadnjih letih. Dokument kaže, da tiste zadeve, za katere državljani menijo, da ne delujejo dobro. In tako se spet vrnemo na temo nadzora, spremljanja in pomankanja izvajanja. Sama verjamem in tudi moj odbor verjame, da moramo tukaj biti stroži. Potrebujemo več časa in več prostora za ukrepanje. Kot prejšnji govorci bi tudi sama pozdravila uravnoteženost tega poskusa prvič v desetih letih, odkar sem v parlamentu, sem videla dokument na tem področju, torej za območje svobode, varnosti in pravice, ki eh, primerno poudarja civilne državljanske pravice. Resnično si želimo biti osredotočeni na državljane. In to področje potrebuje še več povdarka, kot eh, ga je deležno trenutno v dokumentu. Naj povem še to, če si prizadevamo za sistem pravice, ki bo državljanom razumljiv in ki bo enostaven, potem moramo povedati nekaj tudi o težavah, ki jih ustvarja sistem tako imenovanih opt-outov in podobnih ureditev. Če pogledam. Uh, državljansko pravo, potem so področja, kjer se parlament lahko samo strinja, ima samo pravico soglasja eh, o zadevah, naprimer, kjer, o katerih je odločala Haška konferenca. Skupaj se dogovarjamo s člani nacionalnega parlamenta, s člani nacionalnih parlamentov in upam, da bo dokument to tudi upošteval. Na področju državljanskih pravic bi vašo pozornost usmerila na en odstavek kajti to je povezano z delom odbora za peticije. Otroške pravice uh, ste dali v isti odstavek z drugimi pravicami in mislim, da to ne odraža dobro um, pomena teh pravic in pa dela parlamenta na tem področju. Mislim, da je te pravice treba bolje povdariti. Uh, eh, bolje povdariti treba tudi um, zadevo zakonov, ki se razvežejo. Eh, in tako naprej. Več prostora dajemo tudi nacionalnim parlamentom pri izvajanju njihovih demokratičnih pravic v novi arhitekturi. Želimo pa več eh, pravic dati tudi državljanom. Več želimo povedati o peticijah. Mislimo, da smo na pravi poti in zato bi morali povedati nekaj o pobudi evropskih državljanov. Morali bi si prizadevati, da bi se to čim prej začelo izvajati. O tem bi tudi moralo več biti zapisano v dokumentu. Če si ogledamo izkušnje odbora peti, eh, potem vidimo, da ta resolucija govori tudi o pretoku ljudi in to se nam ne zdi dovolj. Ta tema ni dovolj poudarjena in na kratko želim povedati tudi, da potrebujemo več poudarka pri eh, pravnem in sodnem usposabljanju. To je stvar držav članic, ampak države članice se upirajo temu, da bi uh, finančno podprle evropske, uh, evropsko sodno usposabljanje. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi član Evropskega oziroma Nemškega Bundestaga. In še enkrat bi vas rad opozoril, da se držite časa za govor. Gospod Dikman, izvolite. Danke, Hvala lepa, gospod predsednjoči. Najprej se želim zahvaliti, da imamo tudi poslanci iz nacionalnih parlamentov možnost, da spregovorimo. Lahko bi rekli, da je to še nekakšna napoved Lizbonske pogodbe. Veseli me tudi, da je bil referendum na Irskem uspešen in upam, da bo čim prej prišlo do podpisa zadnjih ratifikacijskih listin. Upam tudi, da bo čim več takih izmenjav, kot je današnja, med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To bo namreč po mojem mnenju zelo pozitivno vplivalo na sprejemljivost evropskih odločitev. Kot predstavnica liberalcev bom spregovorila samo nekaj o pravosodnih vprašanjih. Izredno pozdravljam to, da naj bi v prihodnje predsednik Barozo vprašanji pravosodja oziroma notranjih zadev prepustil dvema ločenima komisarjema. Po mojem bo to zelo dobro. Podpiram tudi to, da naj bi se nadaljevalo s harmonizacijo na evropski ravni. Želim pa si, da naj bi subsidijarnost in sorazmernost upoštevali na način, kot to predvideva Lizbonska pogodba. Poleg tega bi povedala, da je veliko stvari, o katerih sem želela govoriti, že bilo omenjenih. Ukrepi morajo delovati v državah članicah, najprej jih je treba uresničiti. Zato lepo prosim, imejmo v mislih tudi ta vidik. Vedeti moramo, da z nekaterimi dosjeji sploh še nimamo nobenih izkušenj v državah članicah, pa jih že želite spreminjati. Kar zadeva kazensko pravo, se mi zdi, da moramo zagotoviti minimalne standarde za pravice obtoženih. Brez tega ne more delovati pravosodni sistem, brez tega bo težko napredovati pri harmonizaciji in tudi načelo medsebojnega priznavanja. Brez takih minimalnih standardov za obtožence tudi to ne bo možno. Skoraj deset let je to že na dnevnem redu EU, napredek je komaj da zaznati in zato menim, da mora stokholmski program vsebovati tudi pravno zavezujoče minimalne standarde za obtožene. Kar pa zadeva približevanje pri materialnem kazenskem pravu, naj povem, da sem prebrala sporočilo komisije zelo pozorno. Tu moramo biti zelo previdni. Tudi Lizbonska pogodba vsebuje nekatere določbe, ki jih ni mogoče preseči. Ampak dejstvo je, da mora biti kaznovanje vedno zadnji izhod. Zelo previdni moramo biti, ko govorimo o obliki in trajanju kazni, kajti tu posegamo v zelo občutljivo področje držav članic, zato prosim, bodimo tu zelo previdni. V zvezi s civilnim pravom menim, da potrebujemo pravila glede jurisdikcije, glede medsebojnega priznavanja in izvrševanja. V memorandumu sem prebrala, da vlada naklonjenost za evropsko pogodbeno pravo. trenutno ni nobenih pristojnosti in tudi Lizbonska pogodba ne predvideva nekakršnih pristojnosti na tem področju, na materialnem področju. Zato prosim, da tu ravnamo zelo previdno. Referenčni okvir nam po mojem mnenju daje zelo dobro možnost za to, da pridemo do nekega poenotenja prava, kar je zelo pomembno, kajti pravo je zelo težko razumljivo za navadne državljane. In V sporočilu piše, da potrebujemo nadaljne izobraževanje naših sodnikov, naših odvetnikov in vseh uslužbencev v pravosodju. Hvala. Ja, brecht, dve minute, pite, <laughs> dve minute. Tri minute ima vsak na voljo. Dank, Gospod Albrecht. Den... Hvala lepa. Najprej hvala vsem soporočevalcem ki so si pri svojem delu prizadevali, da bi upoštevali pripombe, ki so prišle iz posameznih odborov. V skupnem predlogu najdemo nekatere dobre predloge, recimo sklicevanje na programi Stampereja in zdi se, da se bomo morali vrniti na tega duha, namreč, da mora biti težišče vseh naših prizadevanj državljan. Na samem začetku naj povem, da ti baloni, o katerih mnogi govorijo, gre za nasprotje med temeljnimi pravicami in varnostjo. Glede tega moramo vsi razmišljati o tem, da ne moramo vsega pripisovati samo temu. Obstajajo nekatere absolutne temeljne pravice in tukaj ima vse svoje meje. Vendar pa je treba državljana postaviti v središče naših prizadevanj, ne samo njegovih lasnih interesov. Tukaj se mi zdi, da potrebujemo boljše ravnovesje, kajti prepogosto imamo nekatere preventivne ukrepe za nekatere državljane, po drugi strani pa vidimo ravno pri varnostnih vprašanjih, da je mnogo ukrepov vezanih samo na nek sum. V ravnovesju mora biti ne samo končna izvedba ukrepov, pač pa ukrepi sami, zakoni sami, o katerih razpravljamo. Tudi ti ukrepi morajo biti abstraktno gledano sorazmerni. Včasih imamo občutek, da ni zagotovljeno sorazmerje med varnostnimi interesi in pravicami državljanom druge strani. In če si v poročilu pogledam zasebno področje in varovanje podatkov, potem vidim, da ni dovolj bilo povedanega s tem v zvezi, več bi lahko povedali v zvezi s podatkovnimi bankami. To so baze, na katere se vedno nova sklicujemo, pa bi tu morali opraviti širšo razpravo in sicer v kolikšni meri naj podatkovne baze, ki so bile oblikovane za en namen, uporabljamo tudi za nek drugi poljuben namen in v kolikšni meri naj imajo varnostne službe, kot je recimo Europol, dostop do tega. Pri nas imamo v Nemčiji ločeno tajno službo in policijo in to bi morali ohraniti tudi na evropski ravni. In zato je pomembno, da se o tem vedno zelo konkretno pogovarjamo, ali naj obstaja ta mreža, ta povezanost. Pri razvoju varnostne politike govorimo o neki splošni sumničavosti do nekaterih državljanov. Za temi zeleni pravimo, državljani niso tisti, ki morajo vedno znova dokazovati svojo nedolžnost. Pač pa je država, državni nadzorni organi mora dokazati, da so določeni ukrepi potrebni. In tu ne vidim nobenih konkretnih dokazov oziroma števil, ki bi govorili o tem, da je to nujno potrebno. In moram reči, da dokler teh podatkov ni, ne moremo ukrepov podpreti. Ti prego. Gospod Borgecijo za tri minute. E. Hvala lepa. Par analitičnih pripomb, koliko je to možno narediti, glede na to vidimo, da odbor Libe dobi dokumente kot vedno v zadnjem trenutku. Slišal sem vse argumente, ampak eh, glede na to, kako pomemben je sestane, kot je današnji, želim povdariti, kako Neustrezno je, da dobimo dokumente v zadnjem trenutku brez prevoda. To je neopravičljivo. Par pripomp torej. Obžalujem, ker v stokholmskem dokumentu ne najdemo večjega poudarka za eno od najpomembnejših tem, ki bi jo morali poudariti, ko govorimo o varnosti. Gre za terorizem, zlasti terorizem povezan z islamskim fundamentalizmom. Naš sodni in pravosodni odgovor je treba prilagoditi zapletenosti tega pojava in tudi grožnji. Ves čas se moramo prilagajati, tudi tehnološko gledano, mm, resnosti te grožnje vidimo, da prihaja do vse večjega infiltriranja terorističnih organizacij in to bi moralo narekovati veliko večjo pozornost na naši strani. Podobno velja tudi za povezave med eh, kriminalnimi in terorističnimi organizacijami ter tistimi, ki trgujejo z ljudmi. To se zdi, da je tabu tema, ki pa se je treba lotiti zelo odločno, s kiruško natančnostjo. Menim pa tudi, da je treba veliko večji podarek dati civilno pravnemu vidiku. Jaz bi podaril, da je treba dati večji pomen tistim, ki nimajo denarja za dostop do mehanizmov pravosodja. Vsaj v moji domovini veliko stane, če se hočeš obrniti na sodni aparat in eh, na milijone državljanov, potrošnikov ne more dostopati do pravosodnega sistema in ti ljudje nimajo nikakršnih možnosti, finančnih možnosti in tudi ne morejo, glede na svojo starost, čakati, da se ti postopki iztečejo. In tu se pojavi še ena tema, ki se mi zdi zelo pomembna. Evropska unija pravi, da zagovarja manjšine, ampak ko se obrnemo na pravosodne organe, naletimo na težave. Recimo, jezikovne manjšine ne morejo uporabljati lastnega jezika. Poleg tega pa vedno znova vidimo, da se zatira pravosodna identiteta naših manjšin. Zdi se, da bo super država, naddržava Evropa vse to zatrla. Mi pa želimo to braniti na vse možne načine. In če povem, in s tem zaključim, ne smemo pozabiti na pravice žrtev kaznjivih dejanj. Ni govora, Eh, o pravicah Abela, samo o pravicah Kajna, ampak ne smemo pozabiti tudi na prvega. Hvala, gospa Flotra, za tri minute. Si. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa za to skupno pobudo, ki nam omogoča to skupno razpravo danes o tako pomembnem predlogu komisije, ki bo privedel do večletnega programa in tudi do več zakonodajnih predlogov. Območje svobode, varnosti in pravice se mi zdi, da je nekaj, česar eh, cilji zagotavljajo dejansko uživanje teh pravic za vse. In ko pravim za vse, želim povedati, da tukaj ne gre zgolj za državljane. Že kar nekajkrat je bilo omenjeno, da državljani, kot jih definira Lizbonska pogodba, so to državljani Unije, torej državljani posameznih članic Evropske unije in to je dokaj restriktivno, če upoštevamo, kdo vse prebiva na našem ozemlju. Uh, In mislim, da moramo biti zelo, zelo previdni, kar zadeva to vrsten pristop. V odstavku, kjer je govora o migracijski in azilni politiki, se mi zdi, da je dokaj pristransko obravnavano to vprašanje v dokumentu komisije. Kaj ti po eni strani je govora o solidarnosti, po drugi strani pa, ko je govora o zakonitem priseljevanju v okviru trga dela in ta pristop, ki je na tak način izkrivljen, mislim, ki je na, na tak način uh, pristranski, mislim, da ni uh, ustrezno uravnotežen v dokumentu, ki je danes pred nami, kajti v koncept solidarnosti vključujemo tako fluidne pojme, kot naprimer podpora uh, osebam v stiski. Ne gre za to. Vsak Oseba, vsak človek, ker je človek, ima določene pravice. Uh, ki mu jih moramo zagotoviti. In resnično bi si želela, da bi to vrsten pristop nekoliko bolj razvili v naši resoluciji, v smislu zahteve oziroma poziva komisiji in svetu. In to se mi zdi zelo pomembno, kajti to je nekaj, kar se močno podcenjuje v tem osnutku, ki ste nam ga predložili. Če se pogledamo izzive, ki jih poznamo vsi, naprimer število intervencij, resolucij, političnih govorov, ki jih imamo na to temo. 6, morda 7 členov v resoluciji z 42 členi posvečamo samo temu področju. Mislim, da to ni nekaj, kar bi dovolj dobro odražalo našo pristojnost, kajti pomembno je, da naša politika, evropska politika, ni le skladna z mednarodnimi standardi, ampak da v polni meri tudi spoštuje te eh, temeljne pravice, torej vključno tudi z osebami, ki nimajo statusa državljana Evropske unije, pa vendar se nahajajo na ozemlju Evropske unije. Hvala lepa, gospod Engstrom. Tri minute. No word from Mr. Engstrom, then. Gospod Engstrom se ni javil, gospa Belje.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 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Hvala lepa. Moje ime je Richard Kališ, sem iz e, Poljskega sejma, torej spodnjega doma Poljskega parlamenta. In mislim, da je zelo dobro, da imajo tudi predstavniki nacionalnih parlamentov e, dostop do te razprave o tej resoluciji. E, dolga leta sem bil minister za notranje zadeve na Poljskem. Bil sem prvi minister za notranje zadeve, ko je postala Poljska članica Evropske unije. In eh, zato bi tukaj rad eh, izpostavil naslednje vprašanje. Govorimo o programu iz Tampereja, govorimo o haškem programu, vendar pa je potrebno tudi iskreno povedati, da izvedba teh programov ni ravno uspela, ravno nasprotno. V le mali meri sta bila omenjena programa izpolnjena. In zato si želimo, da bi štokholmski program, ki se ukvarja s področjem oziroma območjem svobode, varnosti in pravice, eh, moramo vedeti, no nekdo je o tem že govoril in za Poljsko je to še posebej eh, važno, no potem moramo to povezati tudi s celotno vzhodno sosedsko politiko, kajti Evropska unija meji na države, kot je naprimer Belorusija. Od eh, Evropske prestolnice do beloruske meje je 120 km in vse čas je ta država diktatura in eh, šengenska meja z vizumi, ki jih zahtevamo od beloruskih državljanov, pomeni, da imajo ti ljudje veliko težavo pri vstopanju na ozemlje Poljske, naprimer. Tudi na njih moramo misliti. Potem vprašanje varovanja človekovih pravic, zaščite človekovih pravic, kar zadeva delovanje varnostnih služb. Imamo Europol, imamo druge operativne službe, ki pri svojem protiterorističnem delovanju in svojem protikorupcijskem delovanju uporabljajo posebne metode in sredstva. In o tem v tem dokumentu ne piše nič. Čeprav vemo iz izkušenj, da to vrstne posebne metode že po svoji naravi predstavljajo kršitev človekovih pravic in eh, nobena država EU niti Združeno kraljestvo nima nikakršnih pravil glede varovanja človekovih pravic pri tovrstnih metodah boja proti terorizmu. In eh, mislim, da bi morali vsi tri odbori, morda tudi predstavnik komisije in predsedstva, predlagati določene metode, ki omogočajo odpravo te tajnosti, ko je zadeva že mimo, pa vendar vemo, da je prišlo do kršitve človekovih pravic. In ko ni več eh, Eh, nevarnosti, ko torej lahko odpravimo element tajnosti nad temi ukrepi, mislim, da lahko obravnavamo potem vprašanje čebekovih prvic. V boju proti terorizmu, v boju proti korupciji imamo dan danes vendarle opravka tudi s tovrstnimi pojavi. No, še naslednja zadeva in sicer vprašanje državljanstva skupnosti. In s tem povezano vprašanje civilno-pravnih eh, razmeri, kajti pomembno je, da poenotimo tudi način priznavanja sodb v civilnih zadevah med evropskimi državami. Če vsi državljani v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki upam, da bo vsak čas stopil v veljavo in to govorim kot Poljak. Naša stranka, Poljska levica, že leto dni poziva predsednika Kačinskega naj vendarle podpiše ratifikacijsko listino, kajti eh, celoten ratifikacijski postopek smo že opravili, samo še podpis predsednika manjka. Skratka, če bomo imeli Lizbonsko pogodbo in če bomo imeli evropsko državljanstvo, potem je priznavanje sodb nekaj, kar mora temeljiti na enakih načelih v vseh državah članicah, kateri ravno zato gre pri sodelovanju na področju pravosodja. Vidim, da sem že nekoliko prekoračil svoj čas, tako da hvala lepa za to, da ste mi dali besedo. Thank you. Senor Diaz de Mera, por favor. Gospod Diaz de Mera, izvolite, za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam predsednika Lopeza Aguilarja, predsednika Verlingerja in gospoda Kasinija in pozdravljam tudi to, da smo uporabili 51. člen poslovnika. Zelo sem vesel dosežkov iz haškega programa. Že desetletne izkušnje imamo na tem področju. In kar se tiče Štokholma, je pred nami še kar nekaj izzivov, s katerimi se moramo soočiti v naslednjih štirih letih. Nekaj bi jih rad omenil te izzive bomo lahko dosegli, kajti zdaj bomo parlament, ki bo um, zakonodajni, zakonodajni organ, s katerim se bodo druge institucije posvetovale in ki bo imel več pristojnosti. Vendar pa imamo še nekaj pomankljivosti, ki jih bo treba preseči, nekaj jih je bilo omenjenih. Več je treba narediti na področju civilnega pravosodja, to je omenil gospod Berlinger. Napredovati je treba tudi na kazenskem področju, na področju kazenskega pravosodja. Zaščititi je treba evro, to je naša skupna valuta in tudi instrument eh, kohezijske in gospodarske politike. Treba ga je zaščititi in treba je uvesti tudi izboljšave. Potem kibernetični kriminal, tukaj moramo tudi napredovati s čokolmskim programom terorizem. Eh, pri preprečevanju nismo zelo uspešni, čeprav potem, eh, ko se zgodi, uspešno ukrepamo. In treba je več narediti resnično pri preprečevanju. Potem okrepiti Europol in Eurojust, Eurojust, eh, vendar pod parlamentarnim nadzorom. Tukaj se strinjam s predsednikom Kasinjem. Na področju priseljevanja moramo delovati skupaj preseči moramo celo ta skupni pristop in oblikovati skupno politiko za področje preseljevanja. Poleg tega potrebujemo odločno in učinkovito skupno politiko proti, eh, proti nezakonitemu priseljevanju. Ogromno nezakonitih priseljencev je in moramo zagotoviti boljši nadzor zunanjih meja. To je v pristojnosti držav članic zaveza držav članic je tista, ki je potrebna in pa pomoč agencije Frontex. Boljše in eh, uspešnejše eh, mednarodno sodelovanje in mednarodna zaščita in boljša politika azila, ki mora biti solidarna, tudi boljša zaščita podatkov je potrebna. Eh, bolje je treba zaščititi tudi temeljne pravice. Več, ko bomo imeli pravici in svoboščin, bolj bomo varni. presegal sem že čas za govor in podal bom še predloge sprememb do 22. oktobra. Najlepša hvala. Signora Sargenti. Gospa Sargenti. Gospa Sargenti. Je prisotna? Ne. Potem gospa Makovej za tri minute. Thank you, Chairman. Hvala, gospod predsednik. Rada bi kolege obvestila, če še ne vedo, da je Evropska komisija izvedla javno posvetovanje o štokholmskem programu in o temah, ki jih ta pokriva. Okrog 40 vprašanj se je zastavilo. Eno vprašanje je naslednje. Ali mislite, da bi Evropska unija morala vsem državljanom zagotoviti osnovne pravice glede kazenskih preiskav 84,5 odstotkov je odgovorilo da. O tem govorimo tudi v predlogu resolucije, ki jo danes predstavljamo. To kaže, da je za nas to prednostna naloga in da se bomo odzvali na pričakovanja in skrbi državljanov, če se bomo s tem ukvarjali. Še eno vprašanje in spet ga citiram. Ali bi Evropska unija morala več narediti v boju proti korupciji? Odgovor je bil oziroma odstotek 88,1 odstotek za. In to je največji, najvišji odstotek pri vseh 40 vprašanjih. V tem prvem osnutku resolucije eh, ne vidim, da bi bilo to ustrezno odraženo. Zato pa smo danes tukaj, da eh, razpravljamo o tem in da se odzovemo na skrbi državljanov. Verjamem, da bi ta parlament rad poslal ljudem sporočilo, da se zauzema za preglednost, integriteto tako v državah članicah, v evropskih institucijah, kot tudi v tretjih državah. Želimo povedati, da si prizadevamo za politike proti korupciji in proti goljufijam in zato pravzaprav gre pri vladavini prava. To spada pod eh, naše cilje da zaščitimo državljane in jim zagotovimo ustrezne pravice. Mislim, da bi to morali odraziti tudi v osnutku resolucije. Sama bom podala nekaj predlogov sprememb. Gospod Alvaro, izvolite za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Problem pri dokumentu, kot je stokholmski program, je ta, da gre za dolgoročni program in je premalo konkreten. Gre za 83 strani. In zato se mi zdi, da so tukaj naloge, ki naj bi jih izvajali v naslednjih letih. Ampak obenem, če si pogledamo na prvi pogled, ugotovimo nekatere bistvene točke, ki jih sicer najdemo tam. Boj proti terorizmu včasih več, kot bi si želeli, najdemo v tem dokumentu. potem vidimo tudi islamistično grožnjo. Leta 2008, po mnenju Europola, v Evropi ni bilo nobenega napada z islamističnim ozadjem. Imeli smo jih sicer šesto, ki pa imajo drugačno ozadje. In zato se mi zdi, da bi morali morda razmisliti, kako bi to bolje predstavili tudi v državah članicah. Ampak ne gre za islamistični teror. To nas ogroža od zunaj in zato bi morali ostati pri dejstvih. Tisto, kar je bistveno, je to, da program ne vsebuje nekakršnega težišča. Relativno težko je iz tega ekstrapolirati neko sporočilo v enem stavku, če bi hoteli državljanom v enem stavku povedali, kaj, povedali, kaj sploh hoče doseči stokholemski program. Vse tisto, kar pravimo, izgradnja pravne države in tako dalje, to imamo že iz Tampereja, iz Haga, iz Soluna. Naša naloga, torej Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti, moramo eh, formulirati, kaj je naš cilj. Več svobode, več varnosti, ampak mislim, da to ni glavno sporočilo. Tisto, kar manjka je omenila že komisija in sicer spremljanje in ocenevanje. To sta dve različni stvari. Spremljanje predstavlja dejansko spremljanje implementacije in tu bomo verjetno potrebovali tudi pomoč iz nacionalnih parlamentov. Če si pogledamo dokument iz leta 2005, danes Štiri leta kasneje imamo vprašalnik za države članice, ki naj bi odgovorile na temeljna vprašanja. In zato se mi zdi, da bi morali analizirati na komisiji te odgovore. Zato, ko nekaj razpošiljamo v svet, potem ne smemo pozabiti, da to še ni izginilo, če je izginilo z naših mis. Zato je zelo nujno, da znamo te dokumente tudi uporabiti. In če zaključim, osebno bi pozdravil, če bi mi, in to ni prvi skupni sestanek, v prejšnjem mandatu smo jih imeli več, torej veselilo bi me, če bi razmišljali o tem, kako bomo izkoristili mehanizme za sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Osem tednom časa za nadzor po načelu subsidijarnosti to ni realistično, če vemo, kako delajo nacionalni parlamenti. Ne moremo pričakovati, da bodo kolegi poglobljeno v tako kratkem času zadeve obravnavali. Zato bi zame bilo zelo pomembno, če bi razvili izboljšan mehanizem. Lahko bi tudi večkrat imeli take sestanke in čisto ob koncu problem pri takih programih je, če si pogledate tam, pa reali haški program, boste tam našli veliko, kar imamo tudi tukaj. In sicer mislim, da moramo zapolniti vrzel med temi programi in resničnostjo. Kajti, če bomo to naredili, bo tisto, kar zapišemo, tudi postalo eh, realna praksa. Gospod Bronx, v Združenem kraljestvu imamo več kot en pravni sistem. Ampak še posebej v Angliji in v Walesu se je pogodbeno pravo razvijalo čez 400 letja in ga obravnavamo od primera do primera. In ljudje v Veliki Britaniji bi bili presenečeni nad eh, evropskim pogodbenim pravom oziroma predloge o tem. In ideja, da bi postopno nadomestili tako imenovane opt-aute z drugimi ukrepi, to ljudi zelo skrbi potem eh, stvar, da moramo vsi biti enaki, enakost med ljudmi, to je odobravanja vredno. Prizadevati si moramo proti korupciji in kriminalu. And, uh, Mr. and Mrs. Morvaj, please. Three minutes. Uh, thank you. Gospa Morvaj, tri minute. Rada bi predlagala večjo demokratično razpravo o migracijski politiki. Ta politika ne odraža resničnih uh, skrbi in problemov ljudi na obeh koncih. Radi bi slišali izkušnje ljudi, ki jih priseljevanje najbolj zadeva in sicer v državah sprejemnicah in državah izvora. Države sprejemnice so nekatere zelo prizadete, zelo jih zadeva priseljevanje. Ljudje se znajdejo v hudih težavah, živijo na obrobju. In migracijske politike so včasih zelo neustrezne. Končno bi morali prisluhniti tudi državam v razvoju, od koder prihajajo ti ljudje in sicer prisluhniti skupinam žensk, skupinam mm, beguncev in tako naprej. Kako te države gledajo na priseljevanje ali z odobravanjem? Eh, gledajo na to, da ljudje zapuščajo te države, zapuščajo svoje kulture, družine in tako naprej. in nepravičen je trenutni status quo na tem področju, kajti po statusu quo obstajata dve kategoriji držav - bogate in revne države. Revne države imenujemo države v razvoju in nekatere od teh se nahajajo celo v Evropski uniji. Naprimer, moja država Mačarska, ki je tako rekoč talka mednarodnega denarnega sklada. Ideja pa je, da bi da revne države in njihovi državljani, zato da lahko preživijo, morajo te države zapustiti. Zapustiti morajo svoje drage, svoje družine, svoje skupnosti in se naseliti v bogatih državah samo zato, da bi preživeli. To je v osnovi nepravično in morali bi se vrniti k temeljem celotnega problema priseljevanja. Ali ne bi bilo treba spremeniti osnovne politike Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske organizacije in drugih mednarodnih organizacij, ki so pri izvoru vseh teh nepravičnosti. Morali bi se zauzeti za temeljne svoboščine, temeljne pravice teh ljudi, namreč da ostanejo v svoji državi, v svoji skupnosti in da jih gospodarski dejavniki ne silijo v to, da zapustijo svojo državo. Ta pristop je orientiran na sredstva, na gospodarstvo, na finančne težave, ne pa na pravičnost. Morali bi se vrniti v uh, države obeh kategorij in pogledati, kaj tam mislijo o vsem tem. Hvala. Zdaj pa gospod Mendes de Vigo za tri minute. Najlepša hvala. Še krajši bom. Odzvati se želim na prispevek gospoda Alvara, ki se mi je zdel zanimiv. Predvsem ena točka. In o tem sem razmišljal že, ko sem prihajal sem. Imamo zelo dober dokument eh, v 40 in več točkah. Ampak bistveno od vsega se mi zdi komunikacija. Želim vprašati, zakaj pravzaprav gre pri štokholmskem programu. Ne znam tega povzeti v enem stavku in gospodu Zulice razložiti, kaj je bistvo tega programa. In tukaj bi se morali bolj potruditi. Mislim, da gre pri notranjem trgu, pri prostem pretoku. Eh, prav zato ljudem, ljudem je bilo jasno, prosti trg oziroma notranji trg pomeni prosti pretok ljudi, blaga in tako naprej. Gospod Alvaro me je pozval oziroma me je spodbudil k temu prispevku. Morali bi najti točno bistvo tega, kar želimo doseči in to znati izraziti v enem ali dveh stavkih. Glede odnosa z nacionalnimi parlamenti se tudi meni zdi pomembno, da jih vključimo obdobje osmih tednov je, kakršno je, tudi nacionalni parlamenti morajo upravljati svoje delo. In ker smo pri reformi poslovnika, bi lahko morda uvedli tudi sodelovanje med odbori v Evropskem parlamentu in nacionalnimi parlamenti v kakšnem členu tega novega poslovnika. To bi me veselilo. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Mendes de Vigo mislim, da prihajamo k koncu te naše prve točke na dnevnem redu. Morda lahko zdaj slišimo odzive treh članov tega parlamenta, ki smo skupaj delali na tem osnutku resolucije. Potem, ko sem slišal vse vaše prispevke, bi rad sam povedal tri stvari. Najprej glede tega posrečnega poskusa, uporabe 51. člena. To ne bo edina priložnost oziroma ni se danes to edinkrat zgodilo na koledarju. Imamo še več takih sestankov. 12. novembra bomo glasovali o tej resoluciji, potem, ko boste podali predloge sprememb. 16. in 17. novembra se bomo ponovno sestali z nacionalnimi parlamenti in Na koncu bomo o tej resoluciji glasovali še na plenarnem zasedanju v Strasburu 23. novembra. Poleg tega vas moramo pozoriti na ogromen pomen tega štokholmskega programa glede okrepitve pristojnosti Evropskega parlamenta. Tukaj se bodo bolj poudarile pravice in svoboščine evropskih državljanov in evropskega državljanstva. Če je gospod eh, Mendezevigo spraševal, s kakšnim stavkom lahko povzamemo ta štokolmski program, naj povem, da bi ta stavek moral vsekakor vsebovati besede pravice in državljanstvo. Kajti o tem govorimo. Štokolmski program ima ogromen potencial, ko gre za poudarjanje pristojnosti na področju evropske izgradnje in na področju državljanskih pravic, pravic državljanov, ki jih zastopamo. Želimo okrepiti njihove pravice in svoboščine in jim ponuditi večjo varnost. Zato smo vsi trije soporočevalci vse čas se trudili za to, da bi ohranili to ravnotežje, ravnotežje med svobodo in varnostjo. In težko je bilo ohraniti to ravnoteže in to je bilo prisotno tudi na tej razpravi. Ravnoteže bo veliko več zahtevalo od tega parlamenta, ko bo v veljavo stopila Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba pomeni najprej to, da se bo do pristojnosti tega parlamenta povečale bolj kot eh, pristojnosti katerekoli, katerekoli druge institucije. Poleg tega pa pomeni tudi evropeizacijo naših zavest kar se tiče pravic, svoboščin in varnosti. Veliko grožen je, ki prihajajo strani terorizma, kriminala in tako naprej in ki ogrožajo naše pravice in našo varnost. Pomembne so enakost eh, pravice državljanov. Pomembno je, da te pravice ne samo spodbujamo, ampak da jih ohranimo tudi homogene v državah članicah. Ne bi smeli tekmovati na evropski ravni in to je delo, ki ga moramo še opraviti. Tako Luigi Berlinger kot Karlo eh, Kazini smo si zapisovali vaše pripombe in rok za predloge sprememb je odprt še do 22. oktobra. Te predloge sprememb bomo tudi sprejeli odprtih rok, eh, sodelovali bomo z eh, političnimi skupinami, da bodo vsi ti predlogi sprememb na koncu imeli smisel. Želim pa vam povedati še naslednje. Besedilo, ki smo ga danes predstavili, ima več različic. V prvi različici je, bil, je bilo besedilo veliko bolj obsežno in prek naših sestankov našega dela, smo to besedilo skrajšali. Zdaj je veliko bolj jedrnato, veliko bolj jasno tudi glede sodelovanja s tretjimi državami, eh, z državami, od, iz katerih prihajajo priseljenci in pa tudi glede krivic in nepravičnosti, zaradi katerih ljudje potujejo v druge države. tudi pri terorizmu smo zapisali, da se je treba boriti proti vzrokom za terorizem in zaščititi žrtve. Vsak odstavek eh, se je tekom našega dela in naših sestankov skrajšal in postal bolj jasen. S predlogi sprememb bomo številne točke lahko ponovno vključili v besedilo ali jih dodatno opredelili. Kaj pa je sobivanje? To je težko primerno zapisati. Imamo instrumente prvega in tretjega stebra in tej razporeditvi se zdaj izteka čas. Zdaj imamo pred sabo program za naslednjih pet let. Uh, pri katerem moramo upoštevati tudi Lizbonsko pogodbo. Veliko odločitev je bilo sprejetih na tem področju, veliko napredka doseženega, ki ima tudi velik potencial za prihodnost in za vključenost evropskega državljanstva, evropskih državljanov v to, kar počnemo. Naše delo ima velik pomen za nje, veliko dobrega jim lahko prinese. In zato je treba evropsko idejo še bolj povdariti. Zdaj bomo prisluhnili še gospodu Berlingerju in gospodu Kaziniju. Ampak pred koncem sestanka moramo še enkrat opozoriti na rok za predloge sprememb in pa na osnutek ustnega vprašanja za komisijo in svet. Gospod Kazin, izvolite. Hvala lepa. Povedano je bilo že vse, zdaj lahko počakamo še na predloge sprememb, da to besedilo še izboljšamo. Sam moram reči, sem bil presenečen nad nekaterimi pripombami. To povem zato, da zaključimo s tem, da pokažemo, kako koristen je bil ta dialog. Prvič, slišali smo kako pomembno je civilno pravo. Pri kazenskem pravu smo slišali, da je težko razmišljati o harmonizaciji materialnega prava. Bilo je govora o pravici do zagovora in tako dalje, ampak ko govorimo o kazenskem pravu, morda in pravim samo morda Lizbonska pogodba omogoča razmišljanje o nekaterih čezmejnih vidikih. Pri civilnem pravu pa se srečujemo z državljani, ki imajo družbe, sedeži v različnih državah in tu je resnično treba omogočiti oziroma olajšati ta dostop. Upravičeno je nekdo povdaril tudi, da mora biti državljan v središču vsega dogajanja. Vendar pa je to tudi človeško bitje, ne samo državljan. To mi je bilo zelo všeč. Prav tako smo slišali, da sta vprašanji varnosti in priseljevanja močno povezani. Varnost pomeni, da se borimo proti organiziranemu kriminalu, zlasti takrat, kadar ta izkorišča ljudi, ki bežijo, ki bežijo pred eh, vojno zaradi strahu, pred lakoto. In ko se ti ljudje soočijo z organiziranim kriminalom, eh, potem so tukaj še drugi problemi, so vprašanje sprejema, zmogljivosti za sprejem in tako dalje in tako naprej. Seveda besedilo, ki smo ga predstavili, se ne more spuščati v podrobnosti. Logično je, da je do neke mere splošno, vendar pa bo program treba leto za letom razvijati na podlagi bolj natančnih navodil. Vaše pripombe smo si zabeležili in tudi mi, ki smo odgovorni za ta dokument, bomo naredili svoje. Hvala. Hvala, gospod Berlinguer. Do quello che ha detto. Da, če dodam k temu, kar je povedal Karlo Kazini. Toplo vas prosim, vse tiste, ki ste podali svoje pripombe, da vložite predloge sprememb, kajti to nam bo zelo olajšalo naše delo. Osebno ste me uspeli prepričati, da je te vaše pripombe treba vključiti v besedilo, čeprav ga ne želimo preveč podaljšati. Uh, Rečeno je že bilo, 22. oktober ob povdan poteče rok za vložitev predlogov sprememb. Tri pripombe. Prvič, nekdo je izrazil zaskrbljenost, da se nacionalnih pravosodnih sistemov ne bi smeli dotakniti, ker je Evropa Evropa narodov, Evropa različnih držav. Vendar pa ti sistemi, nacionalni sistemi, morajo sobivati v Evropi. Državljani potujejo, družbe potujejo. Sam imam izkušnje s tem. Združeno kraljestvo ima Anglijo, Wales, ima Škotsko, Irsko in tako dalje. In tukaj imamo štiri različne sisteme. Potem v Združenih državah imamo Louisiano, ki uporablja drugačno pravo neprecedenčnega. Zato se mi zdi, da moramo ustvariti neko skupno ozračje. Nihče noče oblikovati zakonodaje, ki bodo kar tako padle z neba. Gre za proces. Družba je tista, ki zahteva od nas spremembe. Državljani, ki potujejo, hočejo pravno gotovost tudi v drugih državah in so torej pripravljeni oziroma celo željni novih predpisov. Na ta način bo možno razrešiti tudi vse spore ali z arbitražo ali na kak drug način. Vendar pa je v vsakem primeru treba upoštevati željo, da se ljudje gibljajo. Skupni koraki bodo prinesli tudi zbližanje različnih sistemov. Moj občutek je, da radikalna razlika med eh, običajnim pravom in precedenčnim pravom izginja. Mi, ki smo otroci rimskega prava, bi pravzaprav prej bili šokirani, če sodnik pravzaprav postavlja norme, določa pravila, ampak dejstvo je, da tudi sodnik določa norme in se s tem odziva na našo družbo. Družbo, ki je zelo hitra, ki se zelo hitro razvija, ne pa da uporablja neke zakone stare 200 let. Še tretja stvar. Tu bi dal kar primer. Recimo, pogodbeno pravo. Seveda je res, da ima vsaka država svojo pogodbeno pravo, ampak če bomo na podlagi vseh 27 sistemov uspeli izluščiti skupen okvir, potem to ne pomeni, da bomo izumljali na novo neko pogodbeno pravo, pač pa želimo vzpostaviti samo nek okvir skupnih predpisov, ki bodo omogočali državljanom, da se znajdejo v teh mnogoštevilnih sistemih. To velja tudi, ko gre za razvezo ali določene vidike družinskega prava. Dejstvo je, da imamo tudi različne kulture, ki danes sobivajo skupaj, ki so vajene različnega vedenja in tako dalje. To pomeni, da moramo izvajati spremljanje. Kaj pa pomeni ocena oziroma evalvacija? Torej, pri spremljanju ugotavljamo, kaj se dogaja, kako zadeve potekajo, pri ocenjevanju evalvaciji pa ugotovimo, kaj je bilo doseženega. Potrebujemo skratka evropsko pravosodno kulturo. Želimo, da komisija vlaga v kulturo. Kultura namreč prinaša dividende in prinaša rezultate. To pomeni medsebojno spoznavanje in podobne stvari. Pa še nekaj, kar povem iz lastnih izkušenj. Sam sem predsedoval Evropski mreži svetov za pravosodje. Tukaj je šlo pravzaprav za skupek teh pravosodnih svetov in sam sem se ukvarjal z skupnim območjem z vidika sodstva. V Evropi imamo šest, sedem mrež predsednikov, vrhovnih sodišč, um, toživcev, imamo tudi mrežo za izobraževanje, za sodnike in tako dalje. Evropo sestavljajo predpisi, institucije in tudi vsega oblike sodelovanja različnih institucij znotraj držav. In če nam uspe vzpostaviti stik s temi strukturami, imamo recimo tudi usklejevalne organe odvetnikov in tako dalje, potem bomo imeli ne samo institucionalno raven, ki pa ne zadošča, ampak bomo vključili tudi vse tiste, ki predstavljajo mrežo delavcev v pravosodju. Zato priporočamo, da bi svet in komisija pripomogla k temu, da bi vključili tudi to delo, ta prizadevanja, ki prihajajo od spode na zgor. Hvala. Zdaj se bližamo koncu tega skupnega zasedanja treh odborov. Čaka nas še formalno sprejetje roka za vložitev predlogov sprememb 22. oktober, se strinjate? Da. In pa še sprejetje, kot sem predlagal, osnutka dveh ustnih vprašanj za svet in za komisijo. Vprašanje za svet je bilo razdeljeno in poudarja delovanje pri prenosu celotnega akija iz tretjega stebra v prvi stebr v bližnji prihodnosti. Vprašanje za komisijo pa zadeva ukrepitev sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Vprašanja ste dobili, bila so razdeljena. Zato predlagam, oziroma gospod Daf, izvolite, mislim, da smo prejeli samo vprašanje za komisijo sam nimam kopije vprašanja za svet. Ste vsi dobili kopije? Naj ga potem preberem. Svet, eh, vprašanje za svet. Kaj bo svet naredil pri pristopu do območja svobode, varnosti in pravice v naslednjih petih letih? da bo pri tem upošteval, da z vstopom uveljavo Lizbonske pogodbe bo Evropska unija v večini primerov delovala po običajnem zakonodajnem postopku. In še eno vprašanje, kako bo ravnal svet, še posebej v primeru, oziroma da bo posodabljal in prilagajal aki v skladu z novo institucionalno situacijo. Vprašanje za komisijo pa ste dobili, kaj ne? Ga imate. Predlagali so mi, da ga preberem tako, da se boste vsi strinjali o obeseditvi. Kdaj? Oziroma, ko bo komisija predstavila predlog, da bo AKI uskladila z Lizbonsko pogodbo, ali bo to naredila tako, da bo Evropski parlament in nacionalni parlamenti, da bodo lahko sodelovali na osnovi predlogov, ki so bili pregledani, eh, tako kar se tiče postopka kot vsebine. To sta torej ustni vprašanji za obe instituciji. Da bomo lahko zaključili sestankom, predlagam, da. Besedo še enkrat dobi predstavnik švedskega predsedstva glede stokholmskega programa, ki se imenuje po švedski prestolnici. Gospod Nilsson, izvolite. Well, much, not... Hvala, ne bom dolg. Zelo pozorno sem poslušal razpravo. Upam, da bomo nadaljevali stiki tudi v bližnji prihodnosti. Rad bi postavil samo eno vprašanje oziroma omenil eno točko glede tega, kar je povedal gospod Mendes de Vigo. Kaj je štokholmski program? Nihče ga še ni videl, kaj ti ne obstaja še, upam pa, da bo obstajal 10. decembra. Upam, da bomo skupaj švedsko predsedstvo, svet, države članice, civilna družba in vsi drugi, ki so bili vključeni, torej, da bomo 10. decembra lahko rekli da bi radi zagotovili varno in uspešno Evropo, ki bo služila državljanom. To je vsaj eden od vaših dveh stavkov, za katero ste prosili. Hvala, gospod Nilsson. Vsi upamo tako, upamo, da bo štokholmski program zaživel 10. decembra. Delali bomo na tem. To skupno zasedanje pa je zdaj končano in bomo z njim nadaljevali 10. novembra. 12. novembra.